On predseda. Predsednik. Kolegice in kolegi, zasedanje se nadaljuje. Najprej imamo na dnevnem redu zapisnik z včerajšnjega dne ki je na voljo, tako kot tudi besedilo, ki je bilo eh, sprejeto. Če nimate nikakršnih pripomp k temu, potem eh, velja za potrjen. Zdaj pa lahko začnemo s, prvim, eh, s prvo točko na dnevnem redu. Kot veste, bomo govorili o primerjih kršitev človekovih pravic, demokracije, načela pravne države. Prva točka na dnevnem redu je Šri Lanka, spremljanje poročila Združenih narodov. In eh, najprej naj predam besedo gospodu Murphyju, ki je avtor našega poročila. Izvolite, gospod Murphy. V brutalni vojni šri, vlade Šrilanke proti uh, tamilskim uh, upornikom na tisoče ljudi je bilo ubitih. Uh, poročilo Združenih narodov priznava zločine, ki so bili storjeni proti tamkajšnjemu prebivalstvu in nažalost ne moramo spremeniti razmer Tamilo v Šrilanki. Dan po objavi je bilo sporočeno, da uh, Generalni sekretar Združenih narodov je sprožil uh, preiskavo v zvezi z dogajanji na Šrilanki. Glede na naravo vlade v Šrilanki je samo po sebi umevno, da se bo izognilo taknim preiskavam. Potrebujemo torej res neodvisno preiskavo za to, da bo tamkajšnji režim dejansko odgovoren za svoja dejanja. Zato moramo voditi kampanjo za solidarnost za tamilske upornike, zato da eh, tudi obeležimo eh, obletnico tega te ustaje in tukaj gre za boj za samo eh, odločanje tamilskega ljudstva. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Van Orden za eno minuto. Izvolite. Gospod predsedujoči, Morali smo poslušati te besede, zato da razumemo, zakaj mi je žal, da imamo danes to razpravo. To so spodbudili ekstremisti iz tamilske diaspore, ki podpirajo teroristično kampanjo tega gibanja s političnimi dejavnostmi in tudi z zločini. V zadnjih fazah te kampanje je prišlo do ničkoliko ubojev eh, in dejansko poročilo poročilo Združenih narodov je predveza za to razpravo in v njem pa je zapisano jasno, da so tamilski eh, gverilci uporabljajo, uporabljajo tudi civiliste eh, kot eh, človeške eh, ščite, da so imeli tudi otroke vojščake in da so svoje orožje uporabljali v bližini vasi in bolnišnic za to, da bi prišlo do obstreljevanja civilnih, eh, civilnih tarč ni jasno povsem, na kateri strani je vsa krivda. Namesto, da bi krivili prebivalstvo Šrilanke, moramo nehati z kampanjo delitev in sovraštva in moramo omogočiti vladi Šrilanke, da vodi dialog. Drugi, drugi, go, drugi načini ob, ob, obravnave tega vprašanja so pristranski, moramo dejansko proučiti tudi morebitne izjave v zvezi s kršitvami človekovih pravic, dajmo podpreti prebivalstvo Šrilanke raje, kot da jih napadamo. Hvala lepa, gospod Van Orden. Eh, prosil bi govornike, da se držite časa za govor, zato da ne bi ostali tu predolgo. Zdaj pa predajmo besedo gospede Kajzer. Dve minuti in pol, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči od prvih besed ste razumeli vse, kar predpostavlja ta razprava. Gre za zelo živahno razpravo. Glede na to, da moja skupina se ne nahaja ne na eni skrajni strani, ti na drugi, eh, mi se želimo samo zauzeti za pravico in za spravo v nekaterih državah, kjer je prišlo do groznih vojn, kot naprimer vojna v Šrilanki, ampak seveda imamo tudi druge take primere, ni prišlo do prave sprave, dokler ni prišlo do pravičnega sojenja. Torej, kaj stori to poročilo Združenih narodov, o katerem govori gospod Van Orden? Enostavno eh, opisuje določena dejstva, določene dogodbeke in zahteva mehanizem mednarodne pravice, pravičnega sojenja in seveda s pristankom tankašne vlade dvorane. To je minimum, minimum, kar se lahko zahteva. Kako uh, si lahko predstavljate, da pride do sprave med temi uh, prebivalstvi, eh, če ne pride do tega? In tukaj ne gre za to, da se zauzamemo za tamile ali za uh, vlado. Prihaja do odgovornosti na obeh straneh in torej uh, mora, mora priti do pravičnega sojenja na obeh straneh. Eh, seveda eh, obstaja tudi poseben odbor za spravo in eh, za nauke iz preteklosti, ki pa ni privedla do prave sprave. In, dejansko si ni zastavila dovolj visokih standardov. Bojim se, da nacionalni organ za pravico ne bo privedel do pojasnitve teh dogajanj. Zato v imenu vseh, ki so trpili na obeh straneh, naša skupščina danes lahko samo podpre to poročilo Združenih narodov, zato da pride do večje osvetlitve in do večje pravičnosti. To je edino sporočilo, ki ga želim prenesti danes. In eh, ne bom eh, uporabila dodatnega časa, ki ga imam na voljo, ker moje sporočilo je bilo že dovolj jasno. Odlično, hvala lepa. Gospod eh, Tomas Mann, izvolite. Hvala, gospod predsedajoči. Februarja sem bil v Šrilanki z južnoazijsko delegacijo. Tam smo bili priča naporu odstranjevanja posledic 25-letne državljanske vojne. Šlo je za odstranitev protipehotnih eh, min, pa tudi do ponovne naselitve Tamilov v njihovih eh, prejšnjih eh, bivališčih, prebivališčih. Vlada je poskušala se odzvati na poročilo Združenih narodov pozitivno in poskušala je obsoditi vse vojne zločine tako takovanih Senegalcev kot tudi Eh, tamilskih eh, tigrov. Ampak eh, kaj, ko pravzaprav ta pripravljenost za sodelovanje ni dovolj? Volja za vključevanje manjšin in zagotavljanje spoštovanja mednarodnih pravnih standardov morajo biti podlaga za razvoj nove države, ki ima prihodnost brez nasilja predstavniki Evropske unije morajo podpreti takšne napore. Hvala, gospod Manj, sedaj pa gospa Jete Meki. Predsedujoči, konflikt v Šrilanki je grozen, ampak mnogo vprašanj je še neodgovorjenih konec konflikta ne pomeni nujno, da je konflikt eh, popolnoma zaključen tudi v mislih eh, ljudi. Eh, zmaga ni isto kot mir. Tirja dovolj časa, predvsem predanosti in odločne volje za to, da presežemo škodo, ki jo povzroči konflikt. Sprava je bistvenega pomena. Pravičnost prav tako je pomembna za nov začetek. In eh, zaradi tega vlada v Štriljanki mora ne mudoma vzpostaviti preiskovalni odbor, kar zadeva eh, morebitne kršitve mednarodnih eh, pravic. Na obeh stranih je treba izvesti to vrstno preiskavo. Mednarodne konvencije ki jih je podpisala Šrilanka, tirjajo preiskave v zvezi z a, a, domnevnimi a, domnevnim nasiljem, do katerega je prišlo na obeh straneh. Samo uh, s tako preiskavo in s pravičnim sojenjem bomo lahko ozdravili rane in ljudje bodo lahko nadaljevali svoje življenje v miru. Poročilo Eh, poročilo eh, Združenih eh, narodov, mora prevzeti pobudo na tem področju in mi podpiramo njegovo pobudo, da je pač prišlo do priprave tega poročila. Hvala lepa, gospa Jatemaki, naslednja je gospa Hautala. Hvala lepa, predsedujoči. 23. maja 2009 Združeni oziroma generalni sekretar Banki Mon in predsednik Šri Lanke sta podpisala skupno izjavo, kjer je Šri Lanka pristala k temu, da dejansko od, izplača odškodnino za a, a, kršitve temeljnih pravic, do katerih je prišlo a, za časa vojne. Tudi ta sporozum ni bil izpolnjen. Generalni sekretar Združenih narodov je imenoval eh, posebno skupino strokovnjakov, ki naj bi mu svetovala. Eh, poročilo je bilo objavljeno strani te komisije in dejansko ugotavlja, da tako na strani vladnih eh, sil kot na strani tudi tamijskih tigrov je prišlo do kršitev mednarodnega prava in poročilo spodbuja k temu, da je treba priznati odgovornost na obrežju obeh straneh. Kljub temu vlada Šrilanke je ni upoštevala ustrezno tega poročila, kajti, terja, kajti pravi, da gre za pristransko poročilo. Dejansko to bi morala biti podlaga za nadaljne preiskave in tudi za delo mednarodnih humanitarnih teles, ki so bila doslej diskreditirana in zaradi tega mora tudi ta parlament opozoriti na spoštovanje mednarodnega prava. In torej vsa taka, vse take kršite morajo biti kaznovane ne glede na to, kje, kje se dogodijo. Zdaj pa v imenu političnih skupin najprej gospa Korhola v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa. Prišlo je dejansko do a, civilne vojne, državljanske vojne, ki je trajala 25 let in ki je povzročila na tisoče in tisoče žrtov. Predvsem zadnje obdobje te vojne je bilo zelo krvavo za na tisoče žrtov. Um, bodi si vladne sile kot tudi tamilski tigri so uh, kršili mednarodno pravo tamilski tigri so eh, osumljeni, da so se posluževali civilistov kot, človešk, eh, kot človeški ščiti. Prišlo je sicer tudi do obsodba, eh, kar zadeva vladne sile. Potrebno je torej izvesti neko neodvisno preiskavo. Očitno, če določeni krogi si ne želijo to vrstnih preiskav, in uh, skušajo zavirati, potem e, je res treba izkazati dobro voljo, kajti drugače bo taka preiskava absolutno neizvedljiva. Zaradi tega moramo podpreti poročilo Združenih narodov. Hvala lepa, gospa Gomeš, v imenu socialistov in demokratov. Zaključki poročila Darusman v imenu Združenih narodov opozarjajo na uh, uboj na desetino tisočev civilistov, na kršitve človekovih pravic, bodi si kar zadeva tamilske tigre, kot tudi eh, vladne sile. Eh, Eh, potrebno je torej ustrezno ugotoviti, kdo je odgovoren. To ni politična izbira, ampak obveznost, ki izhaja iz mednarodnega prava. Eh, komisija za spravo, ki jo je ustanovila vlada v Šrilanki, ne izpolnjuje teh zahtev po neodvisnosti. Zato mednarodna skupnost, Evropska unija, Združeni narodi morajo izraziti svojo eh, brezpogojno podporo pri temu poročilju in mora, morajo spodbuditi vzpostavitev mednarodnega, mednarodnega organa, ki naj spremlja delovanje tamkajšnje vlade, ki naj ugotavlja, ali je prišlo do kršitev na eni in drugi strani in da zagotovi pravičnost za a, ljudstvo v Šrilanki. Zdaj pa v imenu liberalcev in demokratov gospa Bilbao Baranka. Predsedujoči, podpiram to resolucijo o kršitvi človekovih pravic in vojnih zločinov, do katerih je prišlo v Šrilanki. Poleg tega, da izražam solidarnost do žrtev in da obsodim nasilne dogodke in da izrazim zaskrbljenost nad eh, pristranskostjo pravosodnega organa, pozivam k temu, da se vzpostavi neodvisni organ za to, da ugotovimo, kje tiči odgovornost in da kaznujemo eh, krivce na obeh straneh. Eh, ne nekaznovanost mora nehati, če nočemo, da se to vrstne dogodki ponavljajo. V Šrilanki poleg drugih grozot je prišlo do obstreljevanja civilnega prebivalstva. Pred 74 leti v moji državi frankovske sile so obstreljevali Gerniko in ubile več kot polovico tamkajšnjega prebivalstva, kot je prikazal Picasso v svoji sliki. Gernika je simbol miru in upora od takrat, ampak želje je, da pridemo do sprav zaradi tega. Moramo spodbuditi in pomagati in zahtevati od vlade v Sri Lanki, da nadaljuje ta proces za to, da pridemo do prave pravičnosti in miru. Hvala lepa. Zdaj pa gospa deli v imenu zelenih. Hvala lepa predsedujoči poročilo Združenih narodov, ki je bil objavljen 11. aprila tega leta, osvetljuje vojne zločine in kršitve temeljnih pravic v Sri Lanki v konfliktu med vladnimi silami gospe, gospoda Rađavaca in pa tamilskimi independentisti. Leta 2009 je prišlo do groznih vojnih zločinov in do zločinov proti človeštvu, kjer je na tisoče in tisoče civilistov Kristov umrlo in zato ne moramo dovoliti nekaznovanosti, kar zadeva avtorje teh zločinov. Vlada a, š, v Šrilanki si je prizadevala za to, da poročilo Združenih narodov ne bi bilo objavljeno in da ne bi bile objavljene niti zaključki. In v bistvu eh, torej tisk je mm, prisiljen k molku in glavni internetne spletne strani eh, opozicijskih eh, skupin so blokirane strani pravosodnih organov. Dostop do taborišča beguncev je zelo omejen tudi za Združene narode. Manjšina, tamilska manjšina je žrtev genocida, moramo torej poslati nujno tja neko misijo za opazovanje v na severu Srilanke, zato da ugotovimo, kaj se dejansko dogaja in da opozorimo na temeljno načelo eh, pravic do samoodločanja ljudstva. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospa Veržija, v imenu skupine Gujengel. Gospa Veržija, predn vam dam besedo, eh, gospod Tena učili uporabiti postopek modrega kartona sprejemate vprašanje gospoda Tenoka po postopku modre kartice. We have blue card, you have to say whether you are willing. Morate povedati, ali sprejemate vprašanje ali ne. Da? Potem pa izvolite, gospod Tenak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Beseda, ki je bila uporabljena, je genocid, kar ima seveda poseben pomen v mednarodnem pravu. Če bi to bil namen šilanške vlade, potem ne vem, zakaj so ravno kar izpustili 200 tisoč eh, tamilcev iz eh, pripora. Mislim, da je absurdno šilanško vlado eh, imenovati genocidno vlado, tako da mm, pozivam kolegico, da umakne to izjavo. Gospod Deli, slišali ste vprašanje, prosim za odgovor. Mm, spoštovani gospod poslanec, to besedo sem uporabila kot eh, metaforo, predvsem zato, da izpostavimo pojav. Vsekakor pa to, kar se dogaja s tamilsko manjšino, nekakor ni pravično. Thank you, Mr. Van Orden. Hvala, tudi gospod Van Orden želi po postopku modrega kartona zastaviti vprašanje. Izvolite, gospod Van Orden. Predsedojoči, hvala. Govornica je dejala, da poziva neko komisijo, da naj bi šla na Šuljanko in preučila, kaj se tam dogaja na terenu. Naj kolegico samo spomnim, da je delegacija za jugovzhodno Azijo ravno kar bila na Šuljanki in več članov te delegacije vidim tu v dvorani. Eh, gospod Mann je mimo grede tudi omenil, ta obisk. Ne vem, očitno kolegica ne posluša, kaj se sploh dogaja v tej razpravi. Ja, bili smo v Šrilanki, poznamo Šrilanko, vemo, kaj se tam dogaja, ne vemo, odkot vam vstane smisel. Madam Deli. Gospod Deli. Vous avez raison. Imate prav, res je. Na Šrilanki je že bila misija Evropskega parlamenta, prav tako vem, da je bila ta misija odlična, tudi sami ste bili udeleženi, ampak pomembno je, da začnemo izvajati pritisk. In to pomeni, da moramo absolutno obnoviti tudi to vrstne obiske. Hvala. Naslednja je zdaj na vrsti končno gospa Veržija. Hvala, gospod predsedujoči. Šrilanka je država, v kateri je državljanska vojna eh, prenehala pred dvema letoma, vemo v kakšnih pogojih. In eh, mislim, da je ta mir eh, težaven. Na tisoče civilistov so pobili med januarjem in majem 2009. Prihajalo do pobojev na obeh straneh, ampak eh, zdi se dokaj jasno, da so prav vladne sile dejansko obkolila, obkolila območja, kamor so eh, civiliste na nek način silili, da se zatečejo. Zdaj se omejuje dostop do pravice tistim, ki so bili blagorečeno žrtve vojne. Civilistom ni bila na voljo nekakšna humanitarna pomoč, hrana, oskrba. Tudi tamilci imajo seveda svojo stopnjo odgovornosti. Uporabili so civil, civilno prebivalstvo za žive ščite, uporabili so otroke, vojake, ampak eh, kljub temu to ne upravičuje tega, kar se je zgodilo. Zato šrilanška vlada zdaj eh, preprečuje objavo zadnjega poročila in eh, skuša zavrniti zaključke tega poročila. OZN. Resolucija, ki je pred nami danes, gre v pravo smer in po mojem mnenju bi morala ta resolucija iti še korak dlje. Skrajni čas je, da mednarodno pravosodje pride na Šulanko, tako kot je prišlo tudi drugam. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Paška v imenu skupine EFD. Hvala lepa za besedo, gospod predsedajoči gospod komisar. Desetletja trajajoči obroženi spor med eh, tamilskimi tigri in eh, vladnimi silami Črilanke, posledice katerega so imele tudi velik eh, negativni vpliv na prebivalstvenem območju, je prišel do konca v letu 2009. Predsednik Šrilanke je obljubil, da bo preučil oziroma preiskal vse morebitne kršitve mednarodnega humanitarnega eh, prava. Poročilo OZN od 1. aprila letos ugotavlja, da sta obe strani v sporu, tako vladne sile, kakor tudi LTDE, izvajale vojaške operacije, ne da bi zaščitile življenja civilistov. Kljub temu so vladne oblasti neuspešno preiskovale in ugotavljale odgovornost tudi zdaj, dve leti po koncu obrnih spopadov. Zato potrebujemo OZN, da ponovno vzpostavi vladavino prava v Šrilanki in da tudi mm, določi odgovornost za poboje civilistov med desetletji bojev med tamilskimi tigri in vladnimi silami. Hvala lepi. Hvala lepa. Naslednji je gospod Kačmarek. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, dramatične dogodke na Šrilanke, ki jih opisuje poročilo OZN, kaže, do kakšnih problemov lahko privede oborožen spopad. To, kar se je dogajalo tam, je še en dokaz tega, da reševanje razlik s silo, eh, z orožjem, povzroča dodatne, še večje probleme. V Evropi eh, od nekdaj govorimo o konceptu pravične vojne. To, kar je še posebej boleče, je dejstvo, da v sodobnem svetu celo teoretično pravična vojna s seboj neminljivo prinaša tudi nedolžne žrtve. In to se dogaja neodvisno od tega, kako definiramo pravično vojno. V primeru Šrilanke vse več podatkov kaže, da ta vojna ni bila pravična za nobeno od strani. Zmagovalec nima vedno prav, čeprav vedno skuša dokazati, da ima prav. In če bi dejansko naj prišlo do sprave, kar želi šeljanska vlada, potem mora biti temelj takšne sprave resnica o tem, kar se je zgodilo med boj s temeljskimi tigri. Prave sprave ne bo brez priznanja boja, vojnih zločinov, ne glede na to, katera stranih je eh, dejansko tudi storila. Če ne bodo končno obe strani oziroma vse strani sprevidele, da sprava zahteva to, da se ne tabuizira te tematike. Gospod Morajš, hvala lepa, predsedujoči številni tu v tem zboru so bili vključeni v politiko Šrilanke, v politiko šrilanške diaspore in tudi tamilske skupnosti. To, o čemer danes govorimo, je poročilo panela strokovnjakov generalnega sekretarja OZN o odgovornosti spopade v Šrilanke in nihče tu vsaj zaenkrat še ni kakorkoli izpostavil dvoma o samobitni integriteti tega poročila številnimi sem govoril o tem poročilu na obeh straneh in menim, da moramo to poročilo pustiti takšno, kot je. Mislim, da ne bi smeli odpirati vrat eh, priložnosti, da se preučujejo ne vem kakšne vse obtožbe na obeh straneh. To mi pravijo, ampak ne vem, o čem je potem poanta takšnega poročila. Globalni tamilski forum, ena od organizacij na strani tamilcev, pravi, da je prišlo do neverjetnih eh, obtožb LTD-ja in da bi tudi te morali preučiti. Tako da pred seboj imamo poročilo, ki zahteva tudi dodatno naknadno delo in vsekakor tu pozivam k resničnem procesu ugotavljanja odgovornosti, ki bo privedel do eh, pravice, pravičnosti naše lanki po boleči preiskavi. Ampak to je preiskava, ki se preprosto mora zgoditi. Hvala, gospod Moraš. Naslednja je gospa Andrikene. Gospod predsedajoči, obupno je, da tekom tega dolgega vojaškega spopada v Šilanki, ki se je končal leta 2009, eh, umrlo skoraj da 100 tisoč ljudi, vključno z na 10 tisoče civilisti, večina katerih je izgubila življenje v zadnjih fazah tega spora. Mednarodna skupnost mora zahtevati eh, kredibilno mednarodno preiskavo o pobojih na obeh stranih. Škoda, da države kot sta Kitajska in Rusija nasprotujeta razpravi o tem v varnostnem svetu OZN. Generalni sekretar OZN tako ne more eh, bolj odločno ukrepati, eh, kar zadeva obtožbe o teh pobojih. Poročilo ugotavlja, da je prišlo do resnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in do kršitev človekovih pravic na obeh straneh. In eh, nekateri izmed teh primerov predstavlja celo vojne zločine in zločine proti človeštvu. Zato pozivam k čim prejšnji vzpostavitvi mednarodnega eh, sodnega, pravosodnega mehanizma, k čemur poziva tudi poročilo OZN. Hvala lepa, prehajamo na postopek proste razprave. Žal imamo čas le za dva govornika, približno deset pa se je javilo, zato bom dal besedo štirim ne pa vsem, mislim, da to razumete. Kot prva ima besedo gospa Esaja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Poročilo OZN kaže, da je več kot 25-letna državljanska vojna bila zelo krvava vojna. Več deset tisoč civilistov je izgubilo življenje. E, eh, bodi si zaradi nasilja tamilcev ali vladnih eh, sil. Prav tako je bilo na tisoče ljudi razseljenih, prišlo je do resnih kršitev humanitarnega prava in kršitev človekovih pravic in zato je skrajni čas, da spregovorimo o vojnih zločinih in da pride do neodvisne preiskave pod okriljem OZN. Resolucija je zelo uravnotežna in mislim, da poziva obe strani k spravi in k miru. Naslednji je gospod Kutaš, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Zaključki poročila OZN objavljenega 15. aprila letos eh, vključujejo resne kršitve o kršitvah človekovih pravic in eh, mednarodnega prava strani šrilanške vlade, pa tudi strani uporniških sil, ki so bile poražene v konfliktu, ki je trajal več kot 28 let. Po tem poročilu naj bi vladne sile pobili več kot 10 tisoč eh, civilistov z bombardiranjem civilnih območij, tudi podpornih centrov OZM, bolnišnic in podobno. Uporniške sile pa so uporabljale civiliste kot eh, žive ščite. Tiste, ki so skušali pobegniti iz eh, območja oboroženih spopadov so na mestu pobili. Potrebujemo torej neodvisen mednarodni mehanizem za preiskavo vojnih zločinov v tej državi, prav tako za preiskavo drugih resnih kršitev človekovih pravic. Potrebujemo nepristransko preiskavo, transparentno preiskavo, da se ugotovi, kdo so tisti, ki so odgovorni za te zločine, ki so šokirali mednarodno skupnost. Hvala lepa, naslednji je gospod Graham Watson. Hvala lepa, predsedujoči to poročilo, ki temelji na resnih eh, preiskavah, potrjuje naše zaključke, da je prva žrtev vojne vedno resnica. Vendar pa to poročilo ne ugotavlja, kakšne politike so potrebne za to, da se eh, vendarle pozdravijo rane tega naroda. Predolgo smo zatiskali eno oko temu, kar se tam dogaja. Zdaj je potreben torej, skupen napor mednarodne skupnosti, da poiščemo pravico za vse tiste, na katere je to tako zelo hudo vplivalo. Hvala lepa, besedo ima gospod Romeva Irueda. Hvala lepa. Gospod Watson je ravno kar dejal to, kar sem dejal, hotel dejati. Prva žrtev v vsaki vojni, še posebej v tej, je vedno resnica. Treba pa je vedeti, da je žrtev takšnega spora, takšnega oboroženega spora, tudi v prvi vrsti civilno prebivalstvo. In panel OZN kaže odgovornost na obeh strani, na vladni strani, pa tudi na strani tamilskih tigrov. In obe strani je treba preiskati. Malo gotovo je, da bomo imeli dober rezultat preiskave, če bo komisija, ki bo preiskovala eh, to, ustanovljena strani vlade in zato zahtevamo mednarodno neodvisno komisijo, ki bo preučila te obtožbe, ki jih izpostavljate v poročilu, namreč kršite človekovih pravic, eh, vojne zločine. Kajti mir pride le, ko bo na dlani tudi pravica. Pravica pa lahko temelji zgolj na resnici, res, do resnice pa pridemo lahko le na podlagi neodvisne preiskave. Hvala lepa in zadnji gospod Tenak hvala, gospod predsedujoči. Šrilanka končno uživa mir po četrt let, desetletje, četrt stoletje, oprostite, eh, obroženih spopadov. To poročilo je zelo kritično in vsebuje le malo eh, utemeljenih eh, dejstev. Prav tako spodkopava prizadevanja šrilanške vlade, da bi prišli do resnice, kajti konec koncev ima tudi eh, komisija za spravo. Eh, veliko vlogo. Pri tem prav tako je vlada izpustila več kot 200 tisoč eh, zaprtih upornikov. Seveda je potrebno kaznovati vsakašne zločine, ampak ni jasnih eh, dokazov, da bi bila to uh, kakorkoli tudi dejansko predvidena aktivnost vlade in da je bila to na nek način izstopna strategija. Mednarodna skupnost je zdaj na nek način dvoumna do Šriljanke. Izgubili so vpliv in ne morejo več oblikovati eh, teka dogodkov. Kitajska pa je zdaj postala eh, najtesnejša zavetnica šiljanske vlade v OZN. In zato bi vas opozoril tu na tem mestu le na pristop Kitajske do človekovih pravic. Hvala lepa, gospod Tenak. Zdaj pa ima besedo gospod eh, komisar Andor. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. 25. aprila 2011 so Združeni narodi objavili posvetovalno poročilo panela strokovnjakov, ki ga je imenoval sekret, generalni sekretar OZN v zvezi z odgovornostjo za obrženi spopad na Šrilanki. Ta panel je izpostavil kar nekaj verodostojnih obtožb, ki, če se bodo izkazali za pravilne, pomenijo, da je prišlo do kršitev mednarodnega humanitarnega prava in do kršitev človekovih pravic, tako strani vladnih sil, kako tudi strani uporniških sil, nekatere predstavljajo celo vojne zločine in zločine proti človečnosti. Panel podaja več priporočil generalnemu sekretarju OZN in pa tudi vladi Šrilanke, ki po besedah panela lahko služijo kot eh, okvir za nadaljni angažma in eh, delovanje v povezavi med generalnim sekretarjem in vlado Šrilanke. Gre za priporočil, da se začnejo resnične preiskave strani vlade, da se ustanovi tudi neodvisni mednarodni mehanizem pod okriljem generalnega sekretarja OZN. OZN je tudi že podalo izjavo, da generalni sekretar budno preučuje ta priporočila in da Visoki komisarjat za človekove pravice poziva vlado Šiljanke na čim prej tudi izvrši ukrepe, ki jih priporoča panel vlada Šrilanke na svoji strani zavrača to poročilo in to zelo odločno. Visoka predstavnica Catherine Ashton je ta teden objavila izjavo v imenu Evropske unije in ponovno povdarila stališče OZM, da je potreben neodvisen proces za odgovor na, ta zelo, na te zelo resne obtožbe in da na ta način lahko okrepimo proces sprave in zagotovimo tudi trajen mir in varnost na Šrilanki. Visoka predstavnica je tudi povdarila, da je vprašanje odgovornosti nekaj, kar moramo razumeti kot eh, ključni sestavni del procesa sprave. Zato Evropska unija upa, da bo vlada Šrilanke prepoznala konstruktivna prizadevanja tega poročila in da bo tudi vstopila v stik z generalnim sekretarjem OZN, kar zadeva vsebino tega poročila. Hvala lepa, gospod komisar. Spoštovani kolegi, razprava o Šrilanke je s tem zaključena. Glasovali bomo po zaključku današnje popodanske seje. Naslednja točka na dnevnem redu je Azerbajdžan. Besedo ima najprej kot avtorica gospa Veržija. Pa ja, nisem vedela, da imam